in niso skladne z funkcijo poslancev v Evropskem parlamentu. Kolega Zeribi me je prav tako obvestil, da se je pridružil skupini zelenih v Evropskem parlamentu. Pristojni mađarski organi so me obvestili, da je gospod Janoš Ader